potem pa bodo na vrsti poročevalci v senci. Tako, gospa Piri, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Preden začnemo razpravljati o carinski uniji, samo en stavek. Enajst eh, opozicijskih politikov je sedaj v zaporu in dvanajst eh, poslancev je bilo prijetih včeraj. Mm, aretacije se nadaljujejo. Parlament se je novembra odločil, da bo zamrznil pristopna pogajanja s Turčijo ravno zaradi zatiranja vseh kritičnih glasov, ne glede na to, ali so to poslanci, akademiki ali novinarji. Vsi vemo, da je političen dialog s Turčijo napet. Um, še naprej opozarjamo v naših pogovorjih za Ankaro na te probleme. V luči tega bo komisija zaprosila svet za uraden mandat, da eh, začne pogajanja o modernizaciji carinske unije, ki določa naše trgovinske odnose s Turčijo. Carinska unija je bila koristna za obe strani. Evropska unija je največja trgovinska partnerica Turčije, Turčija pa naša osma največja trgovinska partnerica, no ampak ta carinski, to carinsko unijo je treba sedaj posodobiti. Naš odbor prav tako podpira ta pristop. No in čeprav um, stališča glede članstva Turčije v Evropski uniji niso enotna, uh, se pa vsi strinjamo, da bi morali s Turčijo imeti neko obliko sodelovanja. V Evropskem parlamentu želi in ta Eh, še pred eh, uradnim začetkom pogajanja pripraviti svoje poročilo. Mi samo pripravljamo mnenje o tem poročilu na lasno pobudo. Smo pa poročevalci iz odbora Inter rekli, da ne bi bilo dobro, če bi na hitro sprejemali to poročilo v parlamentu zaradi občutljivosti same teme. Izredno pomemben je pri vsem skupaj tudi čas. Še vedno v Turčiji velja izredno stanje. V poročilu povdarjam troje. Prvič, modernizacija Carinske unije bo um, poskrbela za to, da bo Turčija še naprej gospodarsko gledana vezana na Evropsko unijo, kar je dobro. Potem drugič, geopolitični izzivi, s katerim se so očeni Turki um, in pa krepitev. Uh, regulativnega okolja je prav tako pomembno za to, da zagotovimo eh, večjo gotovost poslovanja evropskih podjetij v Turčiji. In pa še tretjič, eh, takšna pogajanja bi seveda lahko trajala leta. bi morali vključiti nekaj političnih meril, eh, recimo na področju človekovih pravic, Eh, tudi če gre tukaj za trgovinski sporazum. To smo naredili tudi pri drugih trgovinskih sporazumih z tretjimi državami. Toliko z moje strani in eh, z veseljem bom prisluhnila mnenjem poročevalca v Senci. Hvala, Kati Piri, sedaj pa poročevalci v Senci. Najprej Renate Somer. Hvala, gospod predsedujoči. Res je, treba je posodobiti carinsko unijo, vemo, da je pravni okvir zastarel in da ga je treba razširiti, zato da bo lahko Turčija gospodarsko še vedno vezana na Evropsko unijo. Možno je, da bi carinsko unijo eh, razširili še na storitve, javne razpise in tako naprej. Kati Pir je povedala, da je ta modernizacija carinske unije v korist obeh strani. E, vendar pa pri tem ne smemo izpustiti izpred oči določene točke. Komisija v aktualnem letnem poročilu ugotavlja, da v lanskem letu ni bilo napredka na področju carinske unije. ko gre recimo za nadzorne ukrepe, ko gre za um, nadzor nad blagom, to ni v polnem skladu z Kijem ali pa z drugimi pogodbenimi obveznostmi uh, Turčije. Deloma Turčija tudi krši pravila in to je vsem znano. Prav tega moramo carinsko pravo uskladiti z uh, Evropskim carinskim kodeksom. Zato se je zastalo vprašanje, ali ne bi morda pripravili nekaj predlogov spremembo v našem odboru. Uh, gospod predsedujoči, ne vem, ali je to dopustno ali ne. Eh, Turčija mora še veliko nadoknaditi. In eh, naloga našega odbora je, da eh, upoštevamo dejstvo, da lahko izpolnimo polne uh, potencijale carinske unije, če bo Turčija te pogodbene obveznosti polno izvajala. Eh, Kati Pir je že povedala, da je posodobitev carinske unije predpogoj za to, da lahko še naprej vplivamo na Turčijo. V zadnji resoluciji novembra lansko leto smo ugotovili, da je prekinitev, da bi prekinitev krepitve carinske unije imela pomembne gospodarske posledice za Turčijo. Mm, tudi na to se moramo spet spomniti. Hvala. Hvala. Ja, najboljše, da uložite svoje predloge spremem tudi v odboru INTA. Ja, treba je pač upoštevati samo pristojnosti obeh odborov. Um, in ta je tukaj uh, vodilni odbor, gospod Van Orden. Hvala. No, jaz sem se vedno zauzemal za pragmatičen odnos s Turčijo. Vsakič se moramo vprašati, v kolikšnem meru, v kolikšnem meri želimo, da bi nam bila Turčija bliže ali pa bi bila od nas bolj oddaljena. V glavnem se strinjam za Kati Piri. Mislim, da je upoštevala občutljivost te teme. Samo še nekaj bi dodal. Odstavek ena. Ja, morda je res naš cilj to, da je Turčija še vedno gospodarsko vezana na Evropsko unijo. Ne vem pa, kolikšni meri je korektno, da to rečemo. Dobro, razumemo naše nagibe za to, ampak mislim, da bi to ubeseditev morali bolj previdno oblikovati. Jaz bi to črtal iz besedila. In pa še zadnji je stavek v prvem odstavku tam govorite o pozitivni reformni agendi in o blažitvi političnih napetosti za Ankaro. Pika. Jaz bi tukaj naredil piko. Mislim, da ni smiselno, da tukaj govorimo o vedno slabši situaciji pravne države in kršitvah temeljnih svoboščin v Turčiji. Ne vem, v kolikšni meri bi nam ta stavek lahko bil tukaj v pomoč. Podobno v petem odstavku. Ne vem, če lahko res eh, sprejmete te sklepe, ki ste jih tukaj sprejeli. Dobro, morda je za Turčijo dobro, da ima carinsko unijo s Turčijo. To, če pa zaradi tega država bolj konkurenčna, je pa spet neko popolnoma drugo vprašanje. Ne vem, če je ta obeseditev najboljša. Eh, prav tako evropski model eh, prikazujete kot zgled za Turčijo. Eh, pravzaprav eh, je pa evropski gospodarski model komaj da takšen, da bi ga lahko imele druge države za zgled. Tako da ne vem, če je ta peti odstavek tukaj najboljši. Toliko z moje strani, nasplošno pa lahko vaše mnenje podpremo. Thank you. Next shadow is Mr. Hachigoryu. Gospod Hachigoryu. Well, good morning, everybody. What I see here is... No, jaz tukaj vidim poizkuse, da bi Turčija še naprej krožila v orbiti okrog Evropske unije. In dobro, lahko razumem razloge za to. Ampak vseeno se mi zdi, da smo nekako zasidrani v preteklosti, v postopkih iz preteklosti. To pa danes več ne deluje. Mislim, da bi morali radikalno spremeniti naše stališče do Turčije. Turčija je zaprla svoja pristanišča za letala in ladje, ki prihajajo iz Cipra. Prav tako Turčija ne, obs, ne izvaja trenutnega sporazuma carinski uniji, vsaj ne v primeru Cipra. Zato moramo razumeti, da dokler Turčija ne bo spoštovala vseh pogodbenih obveznosti, tudi ne moremo poslabljati sedanje carinske unije. Ne bom se le o tem govoril na dolgo in široko. Bi pa rekel, da imajo gospodarska vprašanja vedno veliko opraviti tudi z vprašanji demokracije. In vsi vemo, kaj se trenutno dogaja v Turčiji. Zato res ni potrebe potem, da bi tej državi pošiljali kakšna koli pozitivna sporočila. Hvala. Drugih poročevalcev v senci ni v dvorani, tako da nadaljujemo za drugimi poslanci. Gospod Vistens. From, from foreign affairs point of view, I think it's very important. Z vidika zunanih zadev eh, moramo videti celotno sliko Turčije. Turčija je država kandidatka, ima poseben odnos z Evropsko unijo, um, Turčija je v NATO in tako naprej. Vendar pa mislim, da bi morali v šesti točki vašega mnenja bolj povdariti politična merila, ko gre za človekove pravice in temeljne svoboščine. Uh, Govorimo o odnosih za Turčijo v času, ko je tam veliko problemov na področju dobrega upravljanja človekovih pravic, neodvisnega sodstva in tako naprej. Zato ne smemo pošiljati Turčija, Turčiji takšnega signala, eh, da bomo te probleme preprosto spregledali. Dobro, odbor INTA lahko uh, prikazuje bolj pozitivno sliko trgovinskih odnosov, mi pa moramo biti vseeno bolj kritični do teh političnih vprašanj. Gospod Ali je naslednji. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Piri za osnutek mnenja, ki govori o potrebi po modernizaciji carinske unije in krepitvi odnosov v območjih skupnih interesov. kot evropski partneri Turčije moramo spodbujati pozitivne vidike sodelovanja med Evropsko unijo in Turčijo. Obe strani sta sedaj soočeni z številnimi krizami, migransko krizo, gospodarsko krizo in tako naprej. In zato je naše partnerstvo ključnega pomena. Z gospodarskega vidika je Turčija peti največji trgovinski partner Evropske unije, mi pa smo največji trgovinski partner Turčije. Uh, Zato je tako pomembna ta carinska unija in zato je treba izboljšati njeno delovanje. Prav gotovo bi bilo oportuno posodobiti to carinsko unijo in okrepiti naše trgovinske odnose. V tem smislu moramo Turčijo vključiti vse ureditve, ki so povezane z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, vse v tisti, ki sodeluje Evropska unija. Eh, področje javnih razpisov in storitev je pogosto tema razprav v dialogu med Evropsko unijo in Turčijo. Eh, tukaj moramo tudi razmisliti, v kakšni meri bi lahko razširili carinsko unijo. Posodobitev carinske unije je pozitiven korak naprej za obe strani, kajti kljub izzivom bi morali še naprej poglabljati dialog na visoki ravni med Evropsko unijo in Turčijo. Zole. Gospod Zole, naslednji. Thank you. On behalf of the Greens IFA group. Hvala. V imenu zelenih um, bi rekel, da je Turčija seveda pomemben gospodarski in geopolitični partner Evropske unije istočasno so trgovinski odnosi sedaj veliko bolj kompleksni, poglobljeni. Zato bi morali posodobiti carinsko unijo za Turčijo. Sploh v luči tega, da smo, zabrzni, da smo zamrznili predpristopna pogajanja in da, da se trenutno izgledi za ponoven začetek zelo slabi. No, slabšanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic v Turčiji je seveda zaskrbljujoče, eh, tudi ko gre uh, odnos do Kurdistana in pa ko gre za migracijsko krizo. Eh, zato mislimo, da ni pravi čas za pogovore o poglabljanju carinske unije. Sedaj, ko opažamo, da gre Turčija po poti slabšanja stanja človekovih pravic in pravne države. Zdi se nam, da to ni pravi trenutek za to, da bi posodabljali carinsko unijo. Hvala. Gospa Sakurava je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se kolegici Piri. Predvsem pa moram povedati, da je morebitna posodobitev carinske unije, ki jo imamo že več kot 20 let, nekaj, kar bi moralo upoštevati tudi posebnosti, ki že obstajajo v tej regiji. Zakaj to pravim? Zato, ker ste nas povabili, da podamo svoje mnenje, mi kot odbor, in to v trenutku, ko. Erdogan skuša okrepiti svojo absolutno oblast v državi. Uh, In to tudi pri zadevah, kakršna je, eh, kakršna je begunska kriza, migracije, kurdsko vprašanje. Ehm, tako da, ja, stridnjam se sporočevalko, da je posodobitev potrebna in da bo treba sicer unesti tudi navedbe oziroma sklicevanje na določena načela glede spoštovanja človekovih pravic, ki jih morajo spoštovati naši partnerji v tretjih državah. Vendar pa je potrebno tudi zagotoviti, vzpostaviti nek avtomatični sistem za reševanje sporov. Zato da bomo lahko reševali takšne težave, kakršni smo že bili priča v odnosih s Turčijo v zadnjih letih. Modernizacija torej ne bo možna, če Turčija ne bo sprejela in spoštovala istih pogojev kot vse ostale članice in tudi priznala Republike Cipr. Um, Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Lamsov se opravičuje, da ga danes ni tukaj. Zahvaljujem se zahvaljujem se Kati za osnutek. Osnutek je dober. Eh, podariti moramo ta dvotirni pristop. Eh, Evropski parlament je vedno povdarjal pomen spoštovanja temeljnih svoboščin in človekovih pravic. Eh, prav tako smo pozvali k zamrznitvi predpristopnih pogajanj. Usporedno s tem uh, pa se ukvarjamo z vprašanjem posodobitve carinske unije, to je v našem zajednem interesu. Carinska unija je dejansko zastarela. Osnovna ideja carinske unije je bila ta, da bi to bil eden izmed korakov k polnemu članstvu Turčije Evropske unije. Ampak sedaj vemo, da to ni možnost za bližnjo prihodnost. Dobro, sedaj se vsi zavedamo potrebe po posodobitvi carinske unije. Uh, Vsekakor pa moramo ob tem zagotoviti, da so tudi urednote del naše trgovinske politike. Um, mi smo bili zelo učinkoviti pri uporabi našega gospodarskega vzvoda do sedaj. Zato moramo biti jasni pri naših merilih. Podariti moramo, da so temeljne svoboščine in človekove pravice sestavni del vsega, kar počnemo. Posodobitev carinske unije bo prav gotovo dolgoročen proces, ki ga moramo izkoristiti tudi za promocijo naših urednot. Seveda ni potrebno, da prekinemo vse stike s Turčijo. Hvala. Še trije govorniki so na vrsti. Gospod Lopes, gospod Pavel. Bilder in gospod Epitetideus. Eh, Najlepša hvala, predsednik. Zelo kratek bom. Predvsem bi podprl osnutek kolegice Katih Piri. Predvsem zato, ker menim, da je to pravi pristop do Turčije in če ob tem upoštevamo še druge korake in signale, ki smo jih dobili v zadnjem mesecu. Po eni strani seveda je gospodarsko sodelovanje s Turčijo področje, na katerem lahko naredimo korake naprej. Eh, po drugi strani pa na politični ravni moramo imeti zelo odločne zahteve, kar zadeva človekove pravice in njihovo spoštovanje v tej državi. Nekaj drugega pa je prenovitev oziroma modernizacija eh, carinske unije. Eh, v katero bi morali vključiti tudi klauzule, ki zadevajo spoštovanje človekovih pravic v tej državi, kot je tudi povedala kolegica pripravljalka. Hvala. Gospod Belder. Hvala lepa, gospod predsednik. No, kar zadeva stališče naše skupine, glede približevanja EU in Turčije. Eh, mi se sicer ne strinjamo za njeno vključitvijo, mislimo pa, da je treba ustrževati eh, in okrepiti carinsko unijo. Seveda je pri tem treba upoštevati tudi to, kar se dogaja v Turčiji na področju človekovih pravic, še zlasti na področju eh, svobode tiska in problema eh, z novinarji. Saj se spomnite primera tudi nemškega novinarja, turškega izvora in tako naprej. No, eh, Če si pogledamo situacijo na področju človekovih prvic in temeljnih svoboščin, sicer vemo, da se Turčija spreminja, predsedniški sistem je tu vse bolj močan, parlament izgublja svojo moč in mislim, da je to eh, predvsem težava, s katero se bomo morali soočati v naslednjih letih. Deus. Hvala lepa. No, ta ideja o posodobitvi sporazuma s Turčijo bi lahko prispevala k približevanju Turčije, lahko pa bi pomenila tudi to, da se bo Turčija usidrala ob UE in to je lahko le izgovor, ne pa pravilen način za reševanje te situacije. Saj dobro vemo, da Turčija ne spoštuje dogovorov, ki jih podpisuje in vedno zasleduje svoj interes in se sploh ne ustavlja pred tem, da krši dogovor z Evropsko unijo. Kako je to možno, da Turčija ne prizna Republike Cipr? Kako uh, je možno, da ne dovoli uh, dostopa uh, v svoja pristanišča ciprskim ladjam? In kako to, da se tukaj s tem sploh ukvarjamo, če ta situacija se ni zgodila šele sedaj. Zdi se, kot da sedaj skušamo v Turčiji dati neko darilo. In to ne pomeni, da bo Turčija bolj pripravljena se nam bolj približati in nas spoštovati, ampak ji dajemo samo povod za nadaljne provokacije. Hvala. Bi želela pročvako še kaj dodati? Izvolite hvala za vaše dragocene prispevke. Naj se navežem na besede Mariče Šake. To je poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta in naš odbor podaja svoje mnenje o tem. No, ne glede na to, ali bomo kot parlament tukaj povedali svoje mnenje, bo verjetno svet komisiji dal mandat za začetek pogajanj. Tako da je zelo dobro, da mi tukaj podamo svoje mnenje. Po zaključku pogajanj, ki bi lahko trajala dolgo, bo parlament moral sporazum podpreti ali zavrniti. No in potem bomo v luči trenutnih političnih okoliščin ocenili, ali želimo ta sporazum podpreti ali ne bi bila pa škoda, če bi se tukaj vzdržali vsakašnega mnenja. Kar se tiče Cipra, bi vas prosila, da preberete poročilo odbora INTA. Tam je jasno zapisano, da mora ta sporazum veljati za vseh 28 držav članic, tudi za Cipr. Tako da v tem smislu lahko parlamentu podpre. In pa še zadnja pripomba tudi za podpredsednica, podpredsednika našega odbora, ki je pozival k spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Mislim, da je bil parlament um, edina institucija, ki je uvrstila človekove pravice na vrh dnevnega reda pri pogajanjih o članstvu za Turčijo. In to bo tako ostalo. Ampak zagotoviti, zagotoviti moramo da bomo realistični. To je pomembna država, je naš strateški partner in zato moramo s Turčijo imeti neko obliko sodelovanja. Pač smo gospodarsko zelo povezani. Zato moramo izkoristiti to priložnost, zato da bomo lahko um, sprejeli več pravil, podjetja to od nas pričakujejo, tudi turška podjetja. Eh, tukaj pač moramo izkoristiti svoj eh, vzvod, kar se tiče eh, predpristopnega procesa, pa je seveda parlament zelo kritičen do vsega, kar se dogaja v Turčiji. Predvsem želimo biti solidarni z našimi dvanajstimi kolegi, ki so v zaporu v Turčiji. Veselim se nadaljnega sodelovanja s pročevalci v Senci. Hvala. Hvala, Kati Piri. Ta razprava je sedaj zaključena. Rok za vložitev predlogov sprememb je 1. februar v sredo ob 6. 28. februarja pa bomo glasovali. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je javna predstavitev o Severnem toku 2 in o njegovih političnih, geopolitičnih posledicah. Pozdravljam vse goste na, tem, na te aktualni predstavitvi. Ta projekt um, povzroča veliko pomislekov, skrbi, različne narave, to so lahko okoljski, politični, gospodarski pomisleki. Eh, novembra 2016 smo o tem razpravljali v okviru politike varne oskrbe z energijo v Evropski uniji. Jasno je, da je treba vsak kršen sporazum na tem področju uskladiti z našimi načeli, ko gre za varno oskrbo z energijo. Uh, O tem je treba razpravljati tudi v odboru za zunanje zadeve, kajti varno skrba z energijo je pomemben zunanje politični vidik. Od začetka tega projekta je komisija eh, skozi komisarja Ševkoviča eh, in eh, Arija Skaneteja jasno izražala stališča Evropske unije. Eh, tukaj gre predvsem za dostopanje do trga. Številni deležniki so se umaknili z tega projekta, temu so recimo ugovarjale tudi polske oblasti eh, in tudi številni izražajo pomisleke, ko gre za sodelovanje z našimi vzhodnimi partnerji, recimo Gazpromom, eh, predvsem, ko gre za varno oskrbo z energijo. Povabili smo tri goste. Andreas Goldhau, profesor za mednarodne odnose na Univerzi Royal Holloway iz Londona, potem je tukaj tudi Sibren de Jong, eh, analist na Haškem centru za strateške študije, pa gospa Loskot eh, Strahota, Eh, ki, je, ki prihaja iz Centra za vzhodne študije v Varšavi. Gospod Sibren de Jong ima tudi doktorsko nalogo iz Univerze v Ljubno in pa uh, sodeluva, sodeloval je tudi na drugih univerzah. Gospod Loskot strahota trenutno preizkuje predvsem zunanje varnostne dimenzije naših uh, energetskih odnosov z sosednjimi državami. Pozdravljam vse tri strokovnjake in jim dajem besedo. Nekje do 11. ure in 30 minut imamo časa za vaše, imamo časa za vaše predstavitve. Potem pa nas čaka še razprava do 12. ure in 30 minut. Najkasneje do 12 minut, eh, do 12 in 30 minut moramo zaključiti s to sejo. Vsak od gostov torej lahko dobi približno 15 minut. Gospod Goltaus, boste vi začeli. Izvolite. Lepo pozdravljeni v odboru AFET.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 govorniškem odru. Kad pridite, gledali boste v prijateljske obraze. Tudi vidva se mi lahko tukaj pridružita spredaj. Izvolite. Thanks very much, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, uh, what an honor. It's not only... Hvala, gospod predsednik. Veliko čas mi je, da ste me povabili v ta odlični odbor, dobro, da lahko govorim o zadevah, ki jih sicer spremljam samo po televiziji. Sedaj pa sem sam na televiziji. Najprej bi vas vprašal, kdo izmed vas tukaj v dvorani misli, da je Severni tok 2 nekaj slabega? Kdo tako misli tukaj v dvorani, prosim? Kdo misli, da je to zaradi ekonomike? Okay, and who would think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 the point is obviously, you know, the opinion in this room and in this committee obviously reflects what has been going on in terms of public debates. No, uh, vaša mnenja pravzaprav odražajo splošno mnenje v javnosti. Tudi Joe Biden je rekel, da je Nord Stream 2 slab za Evropsko unijo. Oprostite, moja prezentacija ne deluje. Okay.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 toka dve, veliko se govori o geopolitičnih posledicah in pa veliko je tudi razprav o pravnih vidikih tega projekta ter o tem, v kolikšni meri eh, naše pravo velja za severni tok dve in kolikšni meri ta projekt sploh predmet evropskega pravnega reda. Eh, jaz bom govoril o gospodarskih vidikih, pa tudi o pravnih vidikih tega projekta. Geopolitiko bom pa prepustil eh, preostalima dvema kolegoma. Najprej naj povem, zakaj gre pri tem projektu. Verjetno poznate projekt Severni tok 2. To je eh, cevovod, ki bo dopolnil že obstoječi cevovod eh, in cevovod približno 110 BCM eh, plina naj bi prihajalo potem iz Gazproma na evropski trg. Grčija, eh, oprostite, Nemčija je največji trg. V Evropski uniji lahko bi torej oskrbil, oskrbeli Nemčijo, Polsko in pa verjetno baljske države z eh, tem plinovodom. Izgradil ga je Gazprom do decembra 2016. Um, Potem pa je polski organ za nadzor nad uh, združevanjem podjetij prepovedal to skupno podjetje. Uh, Gazprom sedaj nadaljuje z deli, uh, pravijo, da bodo projekt končali v vsakem primeru in to pravočasno, še naprej izdelujejo cevi, vsaj če lahko verjamemo izjavam iz Moskve. kaj pomeni nor, uh, severni tok dve za trge. Za odgovor na to vprašanje se moramo vprašati, kaj je povzročil severni tok ena, ki deluje že šest let in je dejansko spremenil način delovanja eh, plinsk, eh, trga plina. Tukaj lahko vidite tokove iz zahoda proti vzhodu. Na vrhu lahko vidite Ukrajino, ki gre nekoliko bolj na jug. Ta rjavkasta črta pa predstavlja severni tok. Severni tok je dejansko znižal tokove plina skozi Ukrajino in ravno to je bil namen Gazproma. No, severni tok dve pa bi naj to še zmanjšal. Zato bi naj do leta 2015 eh, dosegli, da Ukrajina več ne bo tranzitna država. No, od trenutka, ko je Severni tok prišel uh, v Evropo, v Nemčijo, je začel konkurirati plinu iz uh, utekočinjenega plina, iz Norveške, uh, in prišlo je do vse bolj konkurenčnega, do vse bolj konkurenčnih razmer na trgu, potem smo imeli še zakonodajne svežnje, recimo tretji energetski svežen iz leta 2009. Ta plin Gazproma je torej začel konkurirati drugim virom plina in dejansko je začel prehitevati plin, ki prihaja iz vzhoda, iz Ukrajine. In to je razvidno tudi iz tega grafa. Kar naenkrat so Češka, Slovaška in Ukrajina začele črpati plin iz eh, zahoda, ne pa iz vzhoda, ker je to postal cenejši plin. Prišlo je torej do ironične situacije, ko ruske molekule iz eh, zahoda tekmujo s tistimi, ki prihajajo z vzhoda in pri vsem skupaj imajo izgubo ruske molekule. To smo omogočili predvsem za fizično infrastrukturo, ki je bila izgrajena zato, da bi povezala nacionalne trge plina Zgradili smo um, precejš, precejšnje zmogljivosti, ki povezujejo vzhodne in zahodne evropske trge. No, tretja točka je pa ta, da so se vzhodni evropski trgi začeli povezovati z zahodnimi vozlišči, eh, recimo v Baumgartnu in eh, druge. In to je seveda vplivalo na cene v vzhodni Evropi. Jack Sharples, moj kolega, je to imenoval zakon eh, nepredvidenih posledic dejansko je Severni tok začel preveč konkurirati Južnemu toku in je spremenil način poslovanja v Evropi. Pa še nek element je tukaj pomemben. In sicer, ne gre samo za to, da plin konkurira plinu. Gre tudi za vpliv na različne vplive na cene cenejšega plina iz eh, Zahoda. Pravzaprav je merilo dajna uvozna cena iz ruskega trga, ki je enaka tisti na nemški meji. No, in te cene so se sedaj še znižale. V centralni Evropi so zato eh, trgovci izkoristili to možnost. Ugotovili so, da lahko z cenejšim plinom iz Zahoda vplivajo na dogovore o cenah za Rusijo. To je dobro, je, tega imajo koristi tudi potrošniki. Sedaj pa še pravna stran vsega skupaj. Tukaj lahko vidite debelo knjigo, ki se imenuje Energetsko pravo Evropske unije. To seveda vpliva na severni tok, na celoten na trg plina v Evropski uniji. Gre pravzaprav za vprašanje, v kolikšni meri je severni tok dve predmet tega prava in kako na to vplivajo energetske svežnje, ki so bili sprejeti od 90-ih let. Če spremljate razprave, potem lahko ugotovite, da je večinsko mnenje to, da morajo Gazprom in pa vsi ostali, ki konkurirajo na evropskem trgu, poštevati eh, evropsko pravo. Eh, to je tako teoretično, ne pa nujno v praksi. Stvari namreč niso tako jasne. Severni tok je plinovod na morju in to urejajo predvsem uh, konvencije Združenih narodov o pravu na morju. Imamo mednarodne dogovore, ki tako um, urejajo pravne vidike takšnih eh, tokov, recimo Eh, v primeru katastrof, okoljske vidike in tako naprej. Zato ni noben plinovod iz recimo Libije, Alžirije ali odkot druge, eh, niso predmet evropskega prava. Eh, Norveška pa je, ampak to zato, ker je, evropska, ker je Norveška del Evropske gospodarske skupnosti. Primer je torej zapleten. Zakaj bi bil severni tok del evropskega energetskega pravnega režima? Če želite, da bi temu bilo tako, morate najprej odgovoriti na vprašanje, o kakšnem cevovodu tukaj govorimo. Govorimo o povezovalnem cevovodu v skladu z 34. členom je to plinovod, ki povezuje dva evropska trga čeprav je tukaj vključen tudi ruski trg, ali pa govorimo o cevovodu na morju, ki, je, eh, ki prinaša plin na trg. Ehm, če je temu tako, potem je to problematično, kaj ti za to potem velja pravo, mednarodno pravo na morju. Težko bi torej argumentirali, da je severni tok del evropskega režima eh, energetskega prava. Eh, nekateri pravijo, da pač gre severni tok skozi različne gospodarska območja, skozi Švedsko, Dansko, Nemčijo, Finsko in tako naprej. Ampak vseeno, to ni dovolj, to ni dovoljšen argument. Nekoliko drugačna je slika, ko gre za druge veje tega cevovoda. Nima smisla, da imamo cevovod v Evropo, če tega ne moremo na koncu pripeljati do končnih uporabnikov. Severni tok 1 eh, se konča v Kleiswaldu v Nemčiji, potem od tam eh, različni distributerji plin eh, razvažajo drugot po Evropi. Trenutno je sodelovanje tretjih strani pri tem omejeno na 50 odstotkov. Imeli smo tudi dogovor iz novembra 2014 med komisijo in Gazprom. Eh, Gazprom bi lahko tako uporabil 80 odstotkov teh zahtev, vključno z potrjevanjem eh, operaterja te, eh, tega plinovoda, no potem so mm, polska podjetja neka polska podjetja temu ugovarjala, sedaj je primer pred Evropskim sodiščem. Kakorkoli, eh, severni tok zaradi tega ni polno uporabljen in z severnim tokom dve bo podobno. Gazprom. se sedaj uh, um, sedaj prevaža plin v Evropi skozi eh, opal. Pri severnem toku 2 bo pa operater nek drugi. In s tem, eh, se bo stanje spremenilo. Eh, v tretjem energetskem svežnju je zapisano, da bo to moralo biti skladno z evropskim pravom. Ampak Tukaj pravne določbe niso popolnoma koherentne, puščajo veliko prostora za različne interpretacije. Pa še nekaj je nevarno, če bomo preveč eh, žonglirali te različne interpretacije pravnih določb. Ehm, zakonodaja bi morala poskrbeti za to, da trgi delujejo in da ima vsak enakovredno izhodišče na evropskem trgu. Če pa začnete sedaj ločevati slabe in dobre molekule, uh, potem dobro lahko to naredite, ampak ja, potem ste že skoraj kot Donald Trump. Lahko bi rekli, ja, to je slabo, to je dobro, mi hočemo to, ne pa onega. In ravno tega nočemo, kaj ti to bi spolitiziralo zakonodajni organ, torej komisijo in pa tudi zakonodajo samo. Še eno minuto imam. Uh, a, a subject, which... uh, Ukrajina je tudi pomemben element v tej razpravi. Govorimo o dveh milijardah, ki bi jih eh, Ukrajina izgubila z eh, Severnim tokom dve. To je morda lahko res, ampak jaz sem preučil eh, številke, ki jih je dobila Ukrajina zaradi nižjih cen od leta 2014. To so podatki iz leta 2015, če se štejete te številke in jih pomnožite z 16 BCM, ki jih je Ukrajina dobila od Rusije v letu 2015, potem dobite 1,1 milijarde um, um, olajšav za potrošnike. Na ta način se to torej prenaša na potrošnike. ko gre za nižanje cen, eh, s tem nimajo eh, največje koristi eh, državni proračun, ampak ravno potrošniki. In pa, če zaključim, z pravnega vidika in z političnega vidika Gazprom morda ni tako problematičen. Imamo torej nekaj koristi za potrošnikov, ampak zato moramo zagotoviti močan nadzor nad uh, konkurenco. Ne moremo dopustiti, da bi posamezne molekule med seboj tekmovale. Uh, potem treba je poskrbeti tudi za fizične povezave. Eh, strateško, strateško uporabo zakonodaje je pravzaprav slaba ideja. Eh, to bi moralo biti objektivno. Če nasprotujemo ruskemu plinu zaradi varnostnih vzrokov, eh, potem se moramo zavedati, da je to politično vprašanje, ne pa zakonodajno vprašanje. Prav tako ne smemo pri tem spolitizirati vloge nadzornika tega trga, eh, torej v tem primeru Evropske komisije. Hvala lepa. Hvala, gospod Koltov, za prvo predstavitev. Naslednji strokovnjak, ki bo dobil besedo, je gospod Sibren de Jong iz, z nizozemskem. Hvala, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala za povabilo na ta dogodek, tri stvari bi želel izpostaviti in sicer najprej to, v kolikšni meri lahko Severni tok 2 obravnavamo kot komercialni projekt, potem so tu še geopolitična in varnostna vprašanja in zaključil bi z nekoliko širšim pogledom na geostrateške razsežnosti, vključno z drugimi eh, plinovodi, eh, tudi turškim plinovodom. Uh, No, v zvezi s, s nadzorom nad konkurenco je govoril še kolega, ampak eh, poslovno gledano je precej neverjetno, da še naprej prihaja do tolikšnih naložb v fosilna goriva, v plinovode in to ne samo v času, ko upada popraševanje po plinu, ampak tudi spričo naših dolgoročnih namenov, da bi pravzaprav več vlagali v obnovljive zmogljivosti in infrastrukturo, toliko kot v vod. Potem je tu še odločitev polskih eh, konkurenčnostnih organov. Eh, Gazprom pravzaprav poskuša razviti ta eh, plinovod v sodelovanju z drugimi in eh, gre za družbe, ki so dejavne tudi na področju proizvodnje plina, ampak kot kaže, bo Gazprom zdaj ta plinovod razvil sam, ampak skladno s členom 9.1 direktive o plinu je infrastrukturo mogoče potrditi oziroma odobriti samo, če je lasništvo razvezano. Gazprom torej ne bi mogel ob, uh, izvajati obojega in to pomeni, da je v neskladju s to določbo. Glede na to, da naj bi projekt razvil Gazprom sam, je uh, formulacija, ki jo uporablja nemška vlada v zvezi s tem projektom, zdaj nekoliko drugačna. Uh, pravijo, da gre za zasebni projekt, kakoli že to pomeni, da gre za zasebno podjetje in da ni deležno nobene politične podpore. Meni se zdi to precej zmedeno. Nemški politiki eh, vedno znova eh, aktivno lobirajo za severni tok dve, No, vsaj nekateri nemški politiki to drži. Dokaze vidimo tudi na varnostni konferenci v Rigi v lanskem letu, ko je Kristjan Schmidt, ministr za kmetijstvo, dejal, da gre za zasebni projekt na severu. E, predvsem je zanimivo pri vsej tej razpravi, da ko je govora o vlogi ruske vojske v Ukrajini, to se zdi, kot da nima nobenega Eh, stika s tem, kaj se dogaja v zvezi z plinovodom. To je predvsej neverjetno, glede na to, kakšno vlogo igra Gazprom kot podjetje v državni lasti. No, zanimivo je, da nekateri nemški predstavniki zagotavljajo, da po letu 2019 eh, bo vloga ukrajinskega tranzita zajamčena, ampak na podlagi dejanj in izjav Gazproma tega nekako ni mogoče sklepati. No, Če nadaljujem z določenimi geopolitičnimi in varnostnimi pomisliki, bi se osredotočil predvsem na vlogo, ki jo igra Švedska. Švedska sama po sebi ni eh, prizadeta, kar zadeva varnostne geopolitične vidike Severnega toka 2. Gre bolj za mehke pomisleke z eh, področja varnosti. Eh, Eh, gre pač eh, za to, da bi uporaba severnega teritorija, eh, švedskega teritorija imela posledice tudi za samo gradnjo plinovoda. Po širši oceni, ki jo je izvedla švedska vlada, je Rusija država, ki lahko ogrozi Balsko območje in druge države po vojaški plati. E, Švedska kot nečlanica NATO je seveda zaskrbljena zaradi tega. Tu imamo primer, ki vse, do, vse to dobro ilustrira. Švedsko območje oziroma teritorij je strateškega pomena tudi za rusko vojsko, kar potrjuje vedno večje število poročil ki jih pripravljajo ruske bohinske službe na švedskih tleh. In eh, to kažejo tudi. Eh, dejavnosti švedske vojske in prostovoljcev na otoku Götland. Vedno več poročil se pojavlja o eh, ruskih agentih, ki odhajajo na Götland in tam zastavljajo številna vprašanja vojaškim uslužbencem in tudi pred, predstavnikom prostovoljstne garde, sprašujejo jih o tem, kakšno delo upravljajo in tako dalje. Ta dejavnost se je okrepila potem, ko je eh, pred Eh, vodja obroženih sil Švedske sprejel odločitev, da okrepi stalno prisotnost vojaških sil na Götlandu eh, pol leta prej. Lani je Götland eh, omejil dostop konsorciju eh, Severni tok 2 do dogajanja na otoku in mesto Kaosham na jugovzhodu Švedske eh, ima tudi eh, podobne, naj bi tudi imelo podobne načrte, da bi dovolili Nordstromu uporabo eh, njihovih, eh, njihove infrastrukture, pa so potem odložili to odločitev. O tem je bilo potem govora tudi v Štokholmu in kolikor vem, švedska vlada, čeprav še vedno izpostavlja svoje varnostne pomisleke, prepušča odločitev lokalnim organom in lokalni organi v Kalshamu naj bi omogočili dostop konzorciju eh, Severni tok 2 do pristanišča, ampak glede na strateški pomen obeh lokacij je porast eh, vohunjenja in eh, drugih dejavnosti na tem švedskem pravzaprav pričakovana. To je jasen znak, da švedska vlada kot taka tudi že sama izpostavila, da bo okrepila varnostne ukrepe na tem področju, ker take dogodke oziroma take primere tudi pričakujejo. Potrebno je izpostaviti, da ko prihaja do izgradnje infrastrukture in tu lahko za primer vzamemo električno povezavo med Švedsko in, eh, med Švedsko in Latvijo, ki jo poznamo pod imenom Nordbalt, takrat se je zgodilo to, da se je pojavila vrsta uh, ovir uh, ruske baljske flote, ki je poskušala okrniti gradnjo te infrastrukture. Šlo je ne samo za izkaz nespoštovanja do soverenosti in teritorijalne celovitosti eh, držav, ampak to je bil tudi jasen znak, da eh, Moskva Litva še vedno obravnava kot eh, del svoje izključne gospodarske cone. Eh, Tisto, kar bi želel izpostaviti tudi v povezavi s prejšnjo točko in kar zadeva komercialno naravo plinovoda Severni tok 2, če upoštevate celoten eh, plinovod, je presenetljivo, da Kaliningrad očitno tu ne igra nobene vloge. Eh, tudi pristaniški zmogljivosti v mestu eh, ne bo ne uporabljene to je zelo zanimivo, zlasti če veste, da so cene dela toliko cenejše v Kaliningradu. Zakaj bi potem vse to želel imeti na švedskem? Poleg tega bi tudi vključitev Kaliningrada bila skladna s širšim načrtom ruske vlade, eh, da spodbuja lokalno proizvodnjo, eh, subvencionira uvoz in tako dalje. Tudi tržno gledano bi bilo to smiselno. Skratka, vprašanje je, zakaj. Eh, se tega niso lotili, če gre dejansko za komercialen projekt. Potem, če nadaljujem z Nemčijo. Nemčija vidi v plinovodu Severni tok 2 način, kako lahko eh, reši realne težave z dobavo plina. Vse nekateri v Nemčiji tako mislijo. Uh, eh, pos, uh, potem, ko je seveda Nemčija sprejela odločitev, da opusti jedrsko energijo. Za nekatere nemške zakonodajalce se zdi nepojemljivo, da bi Rusija dejansko uporabila oskrb, eh, oskrbo s plinom kot strateško orudje in kot orudje pritiska, eh, političnega pritiska na Nemčijo, ampak ker se to še nikoli ni zgodilo, samo po sebi ne pomeni, da se to ne more zgoditi. In ker je Berlin vodilen v Evropski uniji na področju številnih politik, ki zadevajo tudi Rusijo, je verjetno to del kalkulacij v Kremlju in verjetno bo prišlo do poskusov prepričati novo nemško vlado, da bo podprla Rusijo pri uh, uresničevanju svojih strateških ciljev. Glede na to, da bo Nemčija ključna tudi kar zadeva prisotnost NATO v Litvi, uh, obstaja ruski interes, da bi seveda izkoristili kakršnokoli možnost vpliva na Nemčijo, zato da bi Rusija lažje uresničila svoje strateške cilje na eh, območju Baltika. Za zaključek pa naj omenim še nekaj razprav eh, o širšem geostrateškem kontekstu. Če pogledate položaj eh, osrednje in vzhodnje Evrope in tu se ne strinjam z oceno kolega, Torej, če pogledate pogajalska stališča oziroma vpliv, ki ga imajo nekatere tranzitne države, uresničitev Severnega toka 2 dejansko vnaša več negotovosti za države, kot so uh, Ukrajina, Poljska, Slovaška. Njihovo pogajalsko stališče v odnosu do Rusije bo šipkejše, ne močnejše. Uh, Če pa pogledamo širše in če pogledamo ne samo na severni tok 2, ampak če upoštevamo tudi zgradnjo uh, turškega plinovoda, potem je zelo zanimivo videti, kaj se pravzaprav dogaja. Če pogledate trenutne načrte za turški plinovod, ki ima uh, dva uh, uh, voda, Eh, prvi naj bi nadomestil balkanski eh, plinovod, ki poteka preko Moldave in Romunije. Torej tu ne bo šlo za dodanje novih zmogljivosti, ampak samo za nadomestitev že obstoječih. In Turčja je trg, kjer se popraševanje po plinu povečuje in komercialno gledano je seveda smiselno zgraditi plinovod do Turčije. Ampak zastala se vprašanje, zakaj eh, Ruska federacija in Gazprom tega nista storila že prej glede na to, da so zgradili južni tok v delu Evrope, kjer popraševanje niti približno ni tako visoko. Potem je pa tu še drugo vprašanje. 15,7 milijard kubičnih metrov naj bi šlo v Turčijo. Turčija toliko plina ne potrebuje, del tega potrebuje, ne pa toliko. In tu je potem še presežek. In predstavljate si, da ta presežek približno 8 milijard kubičnih metrov uh, ostane, glede na trenutne ocene porabe. Uh, Eh, se je potem zastala vprašanje, kam bo šel ta plin, ali bo šel v jugovzhodno Evropo, v Grčijo, v balkanske države, eh, kam drugam na tem območju. No, to samo po sebi niti ni zanimivo, to niso ključni trgi za uh, Gazprom. Nemčija je pomembna, je pa pomembna za Gazprom tudi Italija in najverjetneje je Italija uh, ciljna destinacija, ampak kako priti do tja? Uh, ali bodo zgradili nov plinovod čez to območje? Uh, potem bo verjetno treba te zmogljivosti deliti. To je manj verjetno, glede na to, kako je Gazprom v preteklosti izvajal svoje projekte. Verjetno to ne bo njihova izbira. Verjetno eh, bodo želeli uporabiti povezovalni vod med eh, Turčjo, Grčjo in Italijo, ki ima predsnejše zmogljivosti že zdaj in če bi to eh, okrepili, te zmogljivosti okrepili, bi Gazprom imel pot do Italije, ki bi bila izključena iz obveznosti tretjega svežna za naslednjih 15 do 20 let. No, s časoma se utegne tu količina povečati tudi na 20 milijard uh, kubikov in uh, vprašanje je očitno, kdo bo prvi dosegel Italijo. S časoma se vtegne eh, povečati tudi količina plina iz Azerbajdžana ali odkud drugot. In po mojem mnenju je to strategija, ki jo uporablja Gazprom v jugovzhodnji Evropi in poskušajo druge pač enostavno prehiteti. Za zaključek naj povem, da z vidika energetske unije je pravzaprav Severni tok 2 skladen z zelo malo uh, načeli. In če bo Evropska unija podprla Severni tok 2, bo to pomenilo tudi, da uh, Gazprom izkorišča prevladojoč položaj doma tudi v svojem izvoznem modelu, da bo pač pod pritiskom tudi drugih proizvajalcev, kot so Novatek in drugi. E, Gazprom je pod e, pritiskom na domačem trgu, ampak vendarle računajo na velike naložbe v plinovode v Evropi in računajo, da bo to njihov ključni trg. In če se jim bo to e, uresničilo, uh, bo to pomenilo, da se bo eh, zmanjšal pritisk na nje v Rusiji, da bo manj potrebe po eh, ustavitvi monopola, ki ga imajo. Skratka, če želite več konkurence, nikakor ne bi smeli podpreti to vrstnega scenarija. Hvala. Hvala, da ste se držali časa. Zdaj pa še tretja strokovnjakinja, gospa Losko Strašuta, če sem prav prebral, imate 15 minut, izvolite. Okay. Good morning, ladies. Dobro jutro, gospe in gospodje. Upam, da bo moja predstavitev delovala. Veliko čast mi je, da sem tu in da lahko spregovorim pred vašim odborom. To je vedno tudi velik izziv. No, tudi sama bom spregovorila o Severnem toku 2, preskočila bom nekaj prosojnic, ker smo o tem že govorili, videli smo že, kakšne so eh, značilnosti tega projekta, kako so se stvari začele izvajati s prvimi položenimi eh, cevmi. In slišali ste tudi nekaj o izzivih, eh, ki se odpirajo, najpomembnejši med temi je. Yeah odločitev o tem, ali je ta eh, plinovod potreben in pa eh, vprašanje je tudi, kakšno bo sodelovanje med Gazpromom in evropskimi partnerji. Seveda gre za vprašanje eh, financiranja projekta in pa še bolj preče vprašanje je seveda skladno z evropsko zakonodajo in vprašanje, kakšno regulatorno stališče bo Evropska unija zauzela do tega projekta in kako bo to na projekt vplivalo. Vemo, da, ima, da se Severni tok 2 eh, pojavlja v zelo specifičnem regulatornem in tudi siceršnem okolju, pa tudi v zelo specifičnem političnem kontekstu in timing je v tem primeru pomemben. Vse skupaj se je pojavilo tik po rusko-ukrajinskem sporu oziroma po obdobju, ko se je ta spor razplamtev, eh, gre za čas tez, eh, napetih odnosov med Evropsko unijo in Rusijo, gre za čas eh, velikih varnostnih izzivov, kar sta omenila tudi kolega v zvezi z Baljskim morjem. In tisto, kar je pomembno z mojega vidika, je, da gre tudi za obdobje internih izzivov v Evropski uniji, med katere sodi eh, tudi Brexit. Kakšen je torej lahko učinek tega projekta? Vidimo, da projekt že vpliva na razmere v Evropi in eden od, en od najpomembnejših posledic je ta, da je vse več kontroverznosti. Načeloma obstajata dva različna pogleda. Enega eh, zastopajo tisti, ki so naklonjeni projekti, projektu eh, in potem so tu nasprotniki in deloma ste eh, različne argumente slišali tudi od kolegov. Torej, najprej gre tu za zagovornike projekta, ki vidijo v tem komercialen projekt in ki se osredotočajo na dolgoročno vzdržnost uvoza plina v Evropsko unijo. In v tem kontekstu velja ruski plin kot ključen element za stabilnost in uh, varnost dobave. Poleg tega naj bi se osredotočila na to, da bo dobava cenejša in da bo sodelovanje z ruskimi partnerji prineslo konkretne gospodarske koristi tistim, ki bodo vključeni v to sodelovanje. E, ti zagovorniki se v zvezi z ruskim plinom osredotočajo predvsem na normalizacijo ali celo krepitev odnosov. Je pa tu še druga skupina akterjev v Evropski uniji, ki vidijo v Severnem toku politični projekt, ki se osredotoča na kratko in srednjeročno varnost dobave ter vidijo resno možnost prekinitev in motenj in ti se potem osredotočajo na diversifikacijo stran od ruskega plina, ker vidijo v ruskem plinu vir negotovosti, nevarnosti in nepredvidljivosti. Ravno tako, vredno iz medijev, vedo, da je ta dobava precej draga in da tudi cene po Evropi niso enake. Uh, Eh, da se otegne to zaostriti, zlasti, če bo Gazprom ostal na monopolnem položaju in da je to seveda vpliva tudi na eh, zunanjo varnostno politiko. Ti akteri so ponavadi precej previdni, ko gre za eh, krepitev odnosov z Rusijo v povezavi s plinom. Včasih želijo to pogojevati z političnimi razmerami v Ukrajini, naprimer. In če pogledate ta zemljevid, vidite, da je Evropa precej razdeljena, ko gre za severni tok dve, tisti, ki, tiste države, ki so označene modro, eh, so države, kjer je večina akterjev naklonjenih projektu, v rumenih državah je večina proti projektu, potem pa vidite tudi te črtkane države, eh, kjer stališče niso tako jasna, kjer niso tako eh, enotni, kar zadeva učinek tega projekta. Nekateri so zadržani, drugi so zmedeni. Eh, Naprimer, na češkem vidijo določene gospodarske koristi, eh, ampak opozarjajo tudi na določene varnostne izzive. Potem so pa tu še bele države, ki jih ne vidimo najbolje, na katere ta projekt ne vpliva. In so se odločile, da bodo neutralne, kajti vprašanja so občutljiva. Torej, vidite, da eh, severni tok 2 že zdaj unaša zmedo in delitve v Evropsko unijo. In zaradi te razklanosti je Evropska unija šipkejša. To je zlasti pomembno zdaj, ko je Evropska unija eh, tudi sicer precej eh, razdrobljena in ko je precej negotovosti. Eh, Razprava o tem projektu pa razkriva tudi širše kontroverznosti znotraj Evropske unije v zvezi z ključnimi izzivi in cilji Evropske politike za varno dobavo plina, eh, kaže na kontroverznosti glede vloge in eh, oblike stikov z Rusijo na področju plina. In eh, seveda se tu zastavlja tudi številna vprašanja glede političnega razvoja. No, kar zadeva eh, plinski trg, smo že slišali, kakšen bo učinek tega projekta in nedvomno bo to okrepilo vlogo Nemčije na evropskem plinskem trgu. Eh, hkrati pa bo to seveda okrepilo tudi vlogo Gazproma na nemškem trgu. Ne vem, če veste, ampak v letu 2016 je eh, ruski plin v Nemčiji predstavljal približno 10 uh, odstotkov uh, in pa 50 odstotkov nemške potrošnje. Potem so tu seveda tudi regionalne verige dobave, uh, Eh, in to vpliva na dobavo, na skladiščenje in na trgovino. In vse to vodi v krepitev eh, tržne vloge Gazproma in tudi krepitev vloge Nemčije in eh, ostalih regionalnih trgov v Evropi. Severni tok predstavlja tudi rast deleža ruskega plina v Evropi. Eh, evropski košarici uvoza plina. In ta diagram kaže, da od leta 2010 uh, eh, uvoz Gazpromovega plina narašča in Gazprom je po prvih ocenah uh, tudi letos povečal svoj delež za tri odstotke po uh, dosedanjih ocenah Gazproma. Uh, Eh, tu seveda eh, sproža pomisleke glede diverzifikacije zlasti v vzhodnji in osrednji Evropi. In eh, seveda Gazprom močno vpliva na trge v osrednji in vzhodnji Evropi, kar pomeni, da se tudi vloga in položaj Gazproma v osrednji in vzhodnji Evropi krepita. S tem se odpira vprašanje, kako bo to vplivalo na postopek Evropske komisije proti Gazpromu. Ne vemo, kakšne bodo ugotovitve in tudi ne vemo, kakšne eh, bodo posledice in kako bo to vplivalo na razmere. Severni tok 2 bi seveda vplival tudi na zunanje odnose Evropske unije, ne samo na področju plina. Kot veste, je primarni cilj eh, Severnega toka 2, kot je to napovedala eh, tudi ruska stran, eh, možnost, kako nekako se izogniti ukrajinskemu tranzitu oziroma tranzitu preko Ukrajine ter na ta način zmanjšati vlogo Ukrajine na evropskem plinskem trgu. To pomeni, da bi Severni tok 2 utegnil ošibiti Ukrajino ter njeno gospodarsko in politično stabilnost, vsaj kratkoročno. Je pa ta element pomemben, ker je Ukrajina dejansko v, v vojni z Rusijo in to bi seveda tudi ošibilo pogajalski položaj Ukrajine, vsaj na neki ravni, ko gre za odnose z Rusijo. Severni tok 2 bo tudi ošibil eh, zanimanje evropskih akterjev za sodelovanje z Ukrajino na področju plina in tu utegne tudi ošibiti gotovost oziroma varnost dobave v Evropsko unijo, ker se bo zmanjšalo število poti, po katerih prihaja plin v Evropsko unijo. Eh, hkrati bo to zmanjšalo vredostojnost Evropske unije v Ukrajini in eventualno tudi v drugih državah vzhodne soseščine. In mislim, da se je v zadnjih letih vloga eh, Evrops, eh, energetske unije zlasti precej okrepila, to pa se vtegne zdaj poslabšati in to vtegne vplivati tudi na širše cilje Evropske unije in uh, utegne voditi v ošvite Evropske unije kot take. Severni tok bo vplival seveda tudi na odnose z Rusijo na področju plina. Veste, da so ti odnosi precej napeti, še vedno obstajajo evropske sankcije v odnosu do Rusije. Hkrati pa Evropska unija eh, dela na nadaljni diverzifikaciji eh, virov dobav. Eh, je pa delež izvoza plina iz Rusije v Evropsko unijo stabilen ali celo v porastu, kar pomeni, da ta vidik ni bil prizadet zaradi političnih problemov. Če torej povzamem, severni tok dve utegne spodkopati uresničevanje določenih ciljev energetske unije, naprimer diversifikacije virov dobave, zlasti v jugovzhodnji Evropi, eh, naprimer v CEE e in CEE, e, kjer naj bi zagotovili vsaj tri neodvisne eh, vire dobave plina za vsako državo. Poleg tega je tu tudi eh, potreba po tesnejšem sodelovanju med državami članicami na tem področju in potreba po eh, enotni politiki Evropske unije do Rusije. Eh, tu je tudi vprašanje odnosov z Ukrajino in eh, vloge energetske unije. Pri Severnem toku dve gre predvsem za odprto vprašanje za Evropsko unijo vidite, da ima projekt jasne politične posledice eh, in tu gre predvsem za vprašanje, kakšni naj bodo eh, plinski trgi glede na politične odnose eh, in seveda se soočamo z nepopolnim, eh, neidealnim svetom, v katerem imamo tu Brexit, imamo neposem integrirane trge, imamo eh, konkurenco, ki še vedno ni povsem lojalna, imamo akterje, ki delujejo oportunistično. Zato je tu vprašanje, kakšno vlogo lahko Evropska unija tu odigra. Poleg tega pa se tu zastavlja tudi vprašanje skupnih ciljev in interesov Evropske unije, ko gre za politiko do Rusije in Ukrajine. Verjetno bo ta razprava v zvezi s Severnim tokom dve eh, dobra priložnost, da ponovno opredelimo te cilje. Zlasti pa eh, Severni tok 2 odpira vprašanje enotnosti v Evropski uniji in kako to enotnost zagotoviti v času, ko se pojavlja vedno več razlik in razhajanj. Gre za to, ali bomo v Evropi uspeli izkoristiti to priložnost za to, da okrepimo vzajemno zaupanje ter vzajemno sodelovanje in pomoč v Evropski uniji. Hvala. Hvala vsem trem strokovnjakom. Zdaj pa imamo čas za razpravo. In nekateri kolegi so že prosili za besedo. Najprej Tule Kilam, potem pa gospod Palčetis. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik, in hvala vsem strokovnjakom za zelo zanimiv in eh, koristen upogled na, v ta problem. Glavna točka, ki se je ne moremo izogniti, pa je kontekst. Ne moremo se pretvarjati, da severni tok dve Eh, predstavlja neko zasebno, eh, izolirano pobudo. Eh, ko sem poslušal te predstavitve, sem imel občutek, da se pogosto politiki obnaša kot neki slepci, ki otipavajo slona in poskušajo gotoviti, kaj je. Ampak kot politiki seveda se ne moramo osredotočiti samo na pravne vidike ali gospodarske vidike. Mislim, da moramo dejansko eh, videti širšo celotno sliko in hvala vam, gospa Strahota, da ste eh, nas pozvali k temu, da zagotovimo enotnost in eh, da ste upozorili, da potrebujemo realističen pristop. Pred nekaj leti, ko je bila dana pobuda za ta projekt, je nemška kanclerka oziroma nemški kancler eh, to nekako pometal na stran z besedami, da gre za, da gre za zasebno pobudo, v katero se države ne morejo omešavati. Zdaj je jasno, da gre za Gazprom, ki že leta velja za enega glavnih instrumentov ruske zunanje politike. Uh, In mislim, da je to pomembno, kajti konec koncev je bistveni vidik tu varnostni vidik. E, stvari postajajo vse bolj tvegane, tudi glede na delovanje ruske mornarice, glede na poskuse za zagotovitev nadzora v Kaliningradu. Omenili ste izsiljevanje ruske mornarice, ko je Litva poskušala zgraditi električno povezavo do Švedske. Tako da mislim, da je zelo pomembno, da ta novi plinovod eh, bo okrepil vlogo Gazproma na nemškem trgu in na evropskih trgih. Eh, zato sprašujem, ali vidite kakšno možnost, da bi Rusija izsiljevala ne samo z dobavami, ampak tudi s prekinitvijo dobave, eh, če bi prišlo do politične ali vojaške krize. In sicer se v celoti strinjam z vašim glavnim sporočilom, da mora Evropska unija imeti bolj realističen pristop, da potrebuje več enotnosti, več usklajenosti. Eh, in eh, da se mora bolj dosledno lotevati tega izziva. Hvala, gospod Kenan, gospod Balčitis. Na spremenike, eh, aš esu iš Lietuvos, apie ją šiandieną buvau užsiminta šitame. Najlepša hvala. No, Litvo ste danes že omenjali, zahvaljujem se strokovnjakom za njihove predstavitve. In eh, jasno je, da gre za zelo politično obremenjen eh, plinski projekt. Sam sem v Evropskem parlamentu sedem let in v tem času se zelo intenzivno ukvarjam s tem vprašanjem. Zastala pa se vprašanje, kaj nam je v vsem tem času sploh uspelo doseči. Uh, prvi cilj že od samega začetka eh, ukrajinske krize je bil, da bi zmanjšali našo energetsko odvisnost. Vsi smo jasno razumeli, da je naša neodvisnost od Rusije ključen element, da torej nujno potrebujemo diversifikacijo energetskih virov. Danes pa slišimo, da ta projekt pravzaprav ne pomeni nič slabega, da pomeni več konkurence, nižje cene, da gre predvsem za gospodarski projekt. Na sam se s tem nikakor ne morem strinjati. Litva ima bogate izkušnje na tem področju. Šest let smo plačevali 30 odstotkov više cene Rusiji ker nas je Rusija poskušala pač politično kaznovati. Leta 2000 smo imeli naftovod družba, eh, preko katerega so se oskrbovale naše naftne rafinerije in ko smo Eh, ko nismo želeli prodati teh rafinerij Poljski, so nas povsem šikanirali, izključili iz ruskih dobav in eh, takrat smo potem zgradili svoj naftni terminal v Butingeju in na ta način smo vsaj deloma zagotovili svojo energetsko neodvisnost. To je potem pripeljalo do Eh, velikega nezadovoljstva na ruski strani in tudi do nezadovoljstva določenih posameznikov v Litvi. Eh, skratka, imamo bogate izkušnje na tem področju in posem jasno nam je, da so plinovodi ravno tako pomembni kot jedrske elektrarne. tudi te zelo konkretno zagotavljajo energetsko neodvisnost. E, gre za e, način, kako zagotoviti gotovost dobav energije v gospodinstva in e, plinovodi so tu nekoliko drugačni, kajti plin kot vir energije težko nadomestiti s čim drugim. To bi terjalo eh, popolno spremembo energetskega sistema in mislim, da moramo tu v Evropskem parlamentu pretehtati vse prednosti in slabosti. In mislim, da je bila zavrnitev s polske strani dobro utemeljena. Eh, ponovno moramo še enkrat preučiti pogodbe z Rusijo in preučiti, kakšne so perspektive za prihodnost. Najlepša hvala, gospa Fatiga. Hvala, predsednik. E, strinjam se s stališčem polskih organov za konkurenco, tako da ne bom navajala argumentov v zvezi s konkurenco ampak se bom raje osredotočila na politični in varnostni vidik. Ne smemo pozabiti, da še pred začetkom gradnje eh, Severnega toka 1 koncept uporabe energetskih orodij kot eh, orodij v službi zunanje politike, eh, da je to načelo bilo jasno in eksplicitno zapisano v uradnih instrumentih oziroma dokumentih eh, Ruske federacije. To smo opazili že leta 2006. Spominjam se in tudi, ko sem prisluhnila prvi predstavitvi, sem se spomnila svojega mandata v eh, času predsednika Buska pred 16 leti ko smo podpirali povezavo med Jehožem in norveškimi plinskimi postajami in to je potem nekako uh, opustila naslednja vlada in podprli so projekt Severnega toka. Poljska in balske države, ki so bile nove članice Evropske unije, še niso bile dovolj močne. In mi smo seveda takrat eh, želeli evropski projekt, pa so ga nekako povozili koncepti, ki so predvsem okrepili eh, Eh, ruske interese, ruske politične koncepte in eh, evropski so potem eh, odšli v ozadje. Jasno je bilo, da je Rusija želela izvajati pritisk na regijo, zlasti na Ukrajino, baljske države in tudi Polsko, da je želela zagotoviti, da bomo manj odporni na morebitno izsiljevanje in Spomnimo se lahko dejanskih incidentov energetskega izsiljevanja. Celo pred nedavnim eh, so se dogajali taki incidenti. Spomnim se tudi 1. septembra 2009, eh, ko je Putin obiskal Vestertante eh, in ko je pred eh, zahodnimi voditelji, torej v prisotnosti gospe Merklove in tudi pred vrsto vzhodnoevropskih voditeljev, Putin predstavil Polsko, oziroma predstavil Polski možnost navezave na ruske zunanje politične koncepte in takratni predsednik Polske kačijski je to uh, odprto zavrnil, nasprotoval je temu uh, konceptu in takratna premijejka Ukrajine, gospod Timošenko, je zapustila to srečanje. Torej že od samega začetka je šlo izključno za političen koncept in severni tok dve. Zdaj še poslabšuje razmere v moji regiji. Hvala. Hvala, naslednji je gospod Ostrivicius. Hvala, gospod predsednik, hvala, da ste organizirali to srečanje in eh, hvala vsem strokovnjakom, ki so pripravili zelo celovite predstavitve. Za uvod naj navedem eh, poziv Vrhovne rade iz Ukrajine z 15. novembra lani. V tem političnem dokumentu, pomembnem političnem dokumentu, naši ukrajinski kolegi eh, Eh, zelo jasno pravijo, da Ukrajina ostaja zanesljiva partnerka v eh, prenosu naravnega plina v Evropsko, zemljskega plina v Evropsko unijo, da ni potrebe po izgradnji alternativnih dobavnih poti. Jasno so povedali tudi, da severni tok dve po njihovi in naši eh, plati eh, predstavlja utemeljeno naložbo z vidika evropskih potrošnikov in izpostavljajo, da izgradnja eh, plinovodov, ki eh, se izognejo v Ukrajini, je politično motivirana. To je seveda vizija gospoda Putina. Že pred petimi ali več leti je ponosno napovedoval, da do leta 2019 Ukrajina ne bo več tranzitna država za ruski plin. In e, zdi se, da je Evropa po tej plati postala partnerka Putina, kajti tisto, če se niso, niso speli doseči s severnim tokom ena, bodo dosegli s severnim tokom dve. In Sam mislim, da je Severni tok 2 ubijalec, ubija evropsko solidarnost, ubija evropska pravila konkurence, ubija naše regionalno sodelovanje in spodkopava marsikaj, na čemer temelji dobra zamisel Evropske energetske unije. In glede na vse to, mislim, da moramo priznati, da. Eh, je veliko ljudi in tudi veliko evropskih politikov eh, v ozadju tega projekta. Eh, gospoda Šrederja je lahko sram, kajti koncept šrederizma se kar širi. Vrsto vrhovnih evropskih politikov plačuje Gazprom kot vodilno rusko državno podjetje, da delujejo proti evropske enotnosti in solidarnosti. Uh, Eh, moramo opozarjati na to, kaj počnejo in jih uh, imenovati, kaj ti delajo za interese Rusije in gospoda Putina. Če pogledamo, kaj se dogaja in če pogledamo, kaj se dogaja v Gazpromu in podobnih družbah, kdo jih vodi, uh, to so nekdanji predstavniki KGB-ja. Gre za izključno politični projekt in to je potrebno jasno povedati. Kaj naj torej ukrenemo na strani Evropske unije? Še naprej moramo preverjati skladnost s pravili konkurence Evropske unije in ne vem, kako lahko uh, sploh razmišljamo o takem projektu, ne da bi prej Evropska komisija izvedla oceno učinka. Hvala. Hvala za zelo jasne besede. Naslednja je Rebeka Harms. Thanks. Uh, I would like uh, to start with one. Najlepša hvala. Uh, začela bi s pripombo, podobno kot gospod De Jong, torej izven naših razprav je celoten projekt zelo pomemben. Ali je ta projekt pomemben za uresničitev pariškega sporozuma ali ne, torej ali Evropska unija ustraja pri tem sporazumu ali se distancira od tega sporazuma. Vse to se bo tudi odločilo v okviru teh velikih infrastrukturnih projektov. No, zdaj, ko sem to povedala, pa naj se vrnem na razpravo o varnostih vprašanjih e, povezanih s strategijo Gazproma. Strinjam se z mnenjem nekaterih e, kolegov, ki so že spregovorili, dejansko ni ničesar, kar bi kazalo, da bi bil ta projekt eh, res neko darilo za Evropsko unijo. Prečasto sem prebrala člane, kjer so citirali gospoda Medvedjeva, eh, ki je rekel, da bomo dobili to Evrop eh, infrastrukturo za ston, da bo. Rusija pomagala Gazpromu in prispevala k energetski prihodnosti Evropske unije. No, niti za sekundo se ne morem strenjati s tem, eh, zlasti glede na to, kako, eh, kakšna je ruska zunanja politika že kar pred, pred dolgo časa. In pripričana sem, da je odgovor na. Eh, izziv, ki nam ga postavljata Rusija in Putin, eh, prav Evropska energetska unija. Ampak za me v vedno večji meri projekt Severni tok 2 ali drugi veliki plinovodi so v nasprotju s temeljnimi idejami večje neodvisnosti in intenzivnejše diverzifikacije ter boljše varnosti oskrbe za Evropsko unijo. To je tisto, kar bi pravzaprav želeli doseči z zamislijo Evropske energetske unije. Vprašanje je torej, ali bomo lahko kot evropejci, kot politiki v Evropi, ne samo tu v parlamentu, ampak tudi uh, v nacionalnih državah, uh, se zoprstavili tem, tej vedno večji kontroverznosti v zvezi s Severnim tokom 2. Vprašanje je, ali bomo uspeli doseči več enotnosti glede našega projekta energetske unije. To je seveda zelo pomembno za Ukrajino, je pa to pomembno tudi za vse nas. In eh, če zaključim, kajti tudi. Eh, sama ne želim, da bi Ukrajinci vedno bili tisti, ki eh, se zdi, da od nas nekaj zahtevajo. Reforma naftogasa je ena od največjih zgodb po uspehu v Ukrajini ta trenutek in Ukrajina je uspela zmanjšati svojo porabo plina, kar je tudi dober znak, ki kaže, da ne samo nekaj zahtevajo od nas, ampak tudi sodelujejo v soočanju z izzivi na vseh področjih energetike. Hvala. Najlepša hvala. Še tri govornike imamo. Gospod Gadar, gospod Jurek in gospod Korvin Mike. Najprej gospod Korvin Mike, izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we are talking about the impact on the Nord Stream, on the European uh, countries, of the European Union, about the political. Torej Rusiji, Ukrajini, Evropski uniji, njihovi prihodnosti, no, ampak nišče ne upošteva tiste države, ki jo celotna situacija najbolj prizadeva. Govorim o Belorusiji. Rusija pritiska na Lukašenka, jezni so nan, ker eh, poteka cevovod med Smolenskom in Estonijo in Lukašenko zaradi tega pritiska na Rusijo. Belorusi kradejo plin iz tega cevovoda, ki gre od Rusije proti Zahodu in eh, Rusija želi izciljevati. Eh, gospoda Lukašenka. Neodvisnost Belorusije je zato tukaj zelo pomembna. Uh, ja, eh, jaz sicer ljubim Rusijo, ampak moja ljubezen je premo sorazmerna z oddaljenostjo Rusije. Tako da, prosim, upoštevajte pri vsem skupaj tudi usodo Belorusije. Hvala, Mihajl Galer. Um, well, said, no, skoraj se je bilo že povedano. Jaz se sicer strinjam z vašimi osnovnimi ugotovitvami. Bi si pa želel imeti v tem panelu še koga z nekoliko drugačnim mnenjem, recimo iz Gazproma ali pa iz Wintershala, DSF-a. Tako bi lahko slišali tudi njihove argumente. veliko tudi strokovnjakov, ki bi celotno zadevo lahko prikazali nekoliko drugače. No, vsi uh, smo za diversifikacijo uh, ponudbe, želimo si tudi nižanja cen, to je dobro za industrijo in za potrošnike, dobro je, da imajo ti izbiro, uh, na ta način pa lahko tudi znižamo cene. Moje vprašanje je. um, se nanaša na dvoje. E, torej, gre za uh, vse organe, ki jih Gazprom nekoliko obide, ki pa podajajo okoljske ocene. Ali bi lahko oni zaustavili ta projekt, zato da bi postal projekt še dražji? To je bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje. če bi ta projekt bil dejansko uresničen, ali ne bi bilo potem tako, da bi s tem lahko pomagali tudi vsem tistim na vzhodni strani naših držav članic. Se pravi, ko bomo enkrat z Rusi povezani, eh, Rusi več ne bodo imeli nadzora na tem, kam bo šel ta plin, ko ga bomo prodali drugič ali tretjič. torej ne more odločiti o končnemu uporabniku tega plina. Je torej to lahko problematično? Želim pa biti jasen. Večkrat je bila omenjena tukaj nemška vlada in moram povedati, da tukaj obstaja jasno, jasna ločnica med mneni, ki poteka vzdolž strankarskih mnen. Um, ehm, socialisti so v glavnem za, moja stranka pa je v glavnem proti. Kompromis pa je tudi, da potem to prikazam, prikazujemo kot vprašanje privatnega sektora, čeprav vemo, da je Gazprom praktično državno podjetje v Rusiji. Želim si torej, da bi končno prišli do točke, ko bi lahko ta projekt zaustavili, zato da ne bomo z njim prispevali k še večjemu vplivu Rusije na našem energetskem trgu. Hvala. Eh, in kot eh, nemški socialdemokrat se ne morem bolj strinjati s tem, kar je bilo pravzaprav rečeno. Gospod Jurek. Nord Stream 2 to jest e, przedsięwzięcie bardzo paradoksalne, dlatego że No, Severni tok 2 je precej kontroverzen projekt. V Evropi imamo vedno več populizma, nacionalizma, no, ampak Severni tok 2 je pravzaprav velik spomenik za nacionalni egoizem. Rusija je naša usoda, ne briga ne gre se jim za njihovo, ne gre se jim za našo energetsko neodvisnost. In predvsem skupaj ne gre samo za Polsko, za balske države, ampak gre tudi za Ukrajino. Pravzaprav gre eh, samo za finančne interese eh, in tudi to je pravzaprav svoje vrsten populizem. Mm, Severni tok 2 je tudi znak politične nesposobnosti evropskih institucij. Mi smo predvideli sankcije za Rusijo, ampak te sankcije so lahko tudi boleče za evropsko elito ne škodujejo pa pravzaprav strateškim interesom ruske elite. Eh, gospa Fotiga je dobro opisala rusko strategijo. Gre predvsem za izvoz energije eh, in to je pravzaprav orodje političnega eh, vpliva. Naše sankcije niso boleče za ruske strateške interese. Vse saj, če ne bomo tega projekta Severnitok 2 ustavili, namreč predstavlja ravno ruske državne interese. In ob tem se kaže politična nesposobnost Evropske unije. Tudi gospod Galer je to zelo dobro povedal. CDU že leta nasprotuje Severnemu toku, ampak ta projekt se deloma že izvaja in še naprej se ga izgrajuje. E, tukaj gre pravzaprav za vprašanje evropske solidarnosti. Ali bomo ustavili ta projekt kot eno izmed sankcij, ali pa ne moramo več govoriti o solidarnosti in enotnosti. To so potem samo prazne besede. Hvala, gospod Jurek. Vsi kolegi so sedaj dobili besedo, tako da predlagam, da sedaj dobijo besedo še naši strokovnjaki, morda bi lahko začeli po obratnem vrstnem redu. Najprej gospa Strahota, potem pa gospod Stiren de Jong in še gospod Gutman, eh, gospod Goltau. Hvala lepa za vsa vaša vprašanja. Spomnim se dveh vprašanj gospoda Galerja. Mislim, da je spraševal o vlogi lokalnih oblasti v Baltiku, kakšno vlogo bi lahko imeli pri zaustavitvi ali blokadi tega projekta. Ja, na podlagi tega, kar sem prebrala v medijih, bi rekla, da je tukaj pravni eh, argument, predvsem eh, severni tok, ki bi prečkal danske teritorijalne vode. Ampak menda eh, danci pa tudi drugi niso pripravljeni uporabiti tega pravnega argumenta. Zato, ker pač nočejo politizirati njihovih bilateralnih odnosov z Turčijo. Torej, tukaj gre predvsem za skupne interese, ki jih ima Danska z Rusijo eh, v arktičnem območju. Zato tega ne želijo. Potem še to vprašanje, če bo severni tok dve izgrajen ali bo potem uh, lahko prinesel koristi na evropskem trgu za osrednjo in vzhodno Evropo? E, to vprašanje je občutljivo. Ja, ne moremo vedeti, kakšna bo situacija na trgu, ko bo začel delovati Severni tok 2. E, vemo, kaj se je zgodilo pri Severnem tok toku eh, ena, ko so se znižale cene, potem se kar enkrat povišalo ukrajinsko popraševanje. Skratka, tukaj treba upoštevati različne dejavnike. Lahko vam povem, kakšni so tukaj največji pomisleki. Uh, največji pomisleki držav v, v, v, srednje Evrope so te, da bi s tem ovirali diversifikacijo virov, kajti ne želijo samo konkurence ruskega plina. No in potem je pomislek še ta, da se ne bi gradilo nove infrastrukture in da bi to potem spet škodilo konkurenci, dolgoročno gledano. Zato pravzaprav potrebujemo temeljito oceno vpliva eh, različnih scenarijev, kako bi to vplivalo na diversifikacijo v Evropi, na konkurenčnost in tako naprej. Kakšen vpliv bi torej imel neoviran dostop do neposrednega proizvajalca eh, na tem trgu. Torej. Pa tudi potrebujemo zgodnjo analizo prvih izkušenj z eh, ruskim plinom, kako je že v preteklosti to vplivalo na geopolitična razmerja. To potrebujemo med tem, ko nadaljujemo z razpravo o Severnem toku 2. Eh, lahko bi celo rekli, da je severni tok dve prispeval k izboljšanju političnih odnosov med Evropsko unijo in Rusijo, če že več bilateralnih srečanj in tako naprej, ampak seveda je takšno tolmačenje tudi sporno. Toliko z moje strani. Hvala, gospa Loskot Strahota, gospod Sabren de Jong. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'd just like to respond to the question. Hvala, Odgovoril bom na vprašanje gospoda Kelama. On je spraševal, kakšen pritisk bi lahko Gazprom in Rusija izvajala nad Nemčijo. Ja, pravzaprav se zato lahko zazremo že v bližnjo zgodovino če si ogledamo recimo um, države, ki so trpele zaradi povezav z Ukrajino, ko Ukrajina več ni mogla kupovati ruskega plina. Takrat je prišlo do političnega, do političnega pritiska na te države. Uh, Rusija je tudi ustavila dobavo plina Urči, torej to je primer uh, političnega vpliva, do katerega lahko pride. to se dogaja tudi v luči pomembnih srečanj, ko recimo razpravljamo o eh, sankcijah, eh, potem pred eh, Evropskimi sveti in tako naprej. In ta časovnica seveda ni nobeno na ključje. Potem naslednje vprašanje. Kaj smo pravzaprav naredili? Ja, naredili smo veliko, ko gre za notranji trg, ko gre za medsebojne povezave. Uh tukaj gre za to, da glede na infrastrukturo, kdaj povratni tokovi pač ne delujejo, eh, glede na politično situacijo. No, ampak od izkušenj iz leta 2009 smo prav gotovo izboljšali našo notranjo odpornost. Naš cilj je bil, da bi znižali, ne, da bi zniž, um, znižali odvisnost od ruskega plina in to nam je deloma uspelo. če bomo se sedaj odločili za izgradnjo velike, nove velike infrastrukture, pa bi pravzaprav spet eh, škodili tej neodvisnosti. Torej, torej zelo protislovno. Potem gospod Austrevičius. Joj, ne morem več brati mojih čečkari. Eh, torej, kako bi lahko ocenili skladno za, konkuren, za pravom konkurence? Severni tok 2 pravzaprav prečka teritorijalne vode številnih držav članic. In eh, kolikor se jaz poznam, evropsko pravo velja v evropskih teritorijalnih vodah. Če si ogledate določbe prava konkurence in če si ogledate, kdo je lasnik severnega to, kdo ga upravlja, ja, potem postane jasno, da tukaj pravila niso popolnoma spoštovana. Kar se tiče vprašanja, pa ali bi tukaj uporabili postopek podeljevanja licenc ali vprašanje ocene okoljskega vpliva, ja, morda ne bi šel sam. Eh, tako daleč. Eh, skandinavske države se tukaj opirajo predvsem na mednarodno pravo in ne želijo politizirati celotnega procesa, tako da Nemčija je pri njih to izvedljivo. Zakaj ni ocene vpliva strani Evropske komisije? Ja, tudi jaz sam tega ne razumem. Pri projektu takšnih razsežnosti z tako daljnosežnimi političnimi, okoljskimi, varnostnimi posledicami, pravzaprav eh, je jasno, da takšno oceno potrebujemo, ne samo zato, ker so to zahtevali države članice, vsem bi moralo biti jasno, da to potrebujemo. Potem vprašanje gospe Harms. Jaz strinjam se, da je reforma eh, naftogaza nekaj pozitivnega. Ukrajinci so pravzaprav eh, tisti, ki lahko rešijo to zmedo, če bi zmanjšali svoje pristojbine za prehod preko njihovega teritorija, potem bi pravzaprav to rešilo vprašanje, ali je Severni tok 2 sploh komercialno smiseln. Ne vem, zakaj tega niso naredili. Eh, in pa potem še vprašanje, ali lahko govorimo o energetski uniji, ki bi vključevala nacionalne administracije. Eh, ja, dobro bi bilo, če bi imeli takšno oceno vpliva, potem bi bilo tudi bolj jasno, kakšne posledice ima severni tok. In uh, s tem bi lahko tudi na vse skupaj pogledali širše. Tako bi lahko tudi bolje sprejeli uh, odločitev o tem, ali želimo to energetsko unijo ali ne. Toliko z majstri. Hvala še, gospod Goltav. Hvala za vaše vprašanje. Ja, energija je pravzaprav del evropske zunanje politike. Lahko je to energetsko orodje, strateško orodje, politično orodje. Temu ne gre nasprotovati. gre pravzaprav za vprašanje, kaj tukaj narediti. Moj odgovor je tukaj enostaven. Rekl bi, ne smemo se iti neke igre, ki nam ne gre od rok. Govorim o geopolitičnih igricah. Igrati moramo tisto igro, ki nam gre dobro od rok in sicer gre za igro trga gre za, jih depolitizira plin, ki eh, ga sprovo jasno pokaže, da naš trg potrebuje bolj kot eh, karkoli drugega. 187 um, um, milijard kubičnih centimetrov je Rusija izvozila v Evropsko unijo, pa potem še v Turčijo, ja, Kitajska je zelo oddaljena. Uh, Gazprom torej nujno potrebuje naš trg. In ravno to mora biti naš argument. In kako naj uporabimo ta argument? Eh, ja, na ta način, da z ustrezno infrastrukturo povežemo posamezne trge, da z infrastrukturo zagotovimo več vstopnih točk, potrebujemo več cevovodov um, nismo izkoristili vseh naših zmogljivosti in to zato, ker recimo tržne cene v tem trenutku uh, kažejo na to, da utekočinjeni plin ni konkurenčno gledano smiseln. Uh, če bomo pa izgradili uh, ustrezno infrastrukturo, potem pa ne bo šlo za to, da bomo dobili samo plin iz eh, Rusije ali iz eh, Katarja ali odkudkoli že, ampak bomo imeli tudi druge vire. Torej, treba je zagotoviti ustrezno eh, konkurenčnost, treba je imeti ustrezno regulatorno telo, ki bo nadzorovalo situacijo na trgu um, in bo zahtevalo, da vsak spoštuje pravila. Zato pa mora seveda vsak preskrbeti za software, vsak mora spoštovati pravila, temu pa ni nujno tako v vzhodnji Evropi. Tam je veliko držav, ki zaostaja, ko gre za izgradnjo ustreznega regulativnega okvira, ko gre za odprtje trgov, ko gre za to, kako zagotoviti konkurenčnost na trgu eh, in eh, kako prepustiti trgom, da opravijo svoje. Če bomo imeli ta ustrezno infrastrukturo, bomo pa imeli nek širši um, notranji bazen in potem tudi Gazprom, tukaj ne bomo imeli nikakšnega monopola. Thank you, madam. Hvala vsem gostom. S tem smo zaključili to javno predstavitev. Javna predstavitev je bila zelo koristna. Razpravljali smo torej o Severnem toku 2 in o njegovih geopolitičnih posledicah. Uh, preden zaključim to sejo, naj vas spomnim na to, da se sestanemo v dvorani Jan 4.2Q. Uh, takrat bomo skupaj z odborom Envi glasovali o poročilu o strategiji za arktično območje.